Um, če me ne boste poslušali, bomo imeli težave tudi poznaj. Tudi na prežnane se sere. Um, glejte. Prosim. Želimo končati še pravočasno. Um, francosko... Um, švedsko, slovensko, ter pa nemško, francosko in angliško, ter italijansko poslušate in govorite. In prosim, da um, dotaknete um, svoje kartice v napravo za glasovanje, tako da bomo začeli z glasovanjem. Kar nekaj strani nas čaka pri enem od glasovanj, torej bomo potrebovali nekaj časa. Prvo glasovanje. Zaščita delavcev pred tveganjem ko gre za izpostavljenost eh, rakotvornim snovem in pa motogenim snovem na delu. To je rezultat medsicionalnih pogajanj o tem poročilu. Bomo imeli elektronsko glasovanje. Poimensko bomo glasovali in glasujemo. vsi glasovali. Konec glasovanja. In je z veliko večino sprejeto. Hvala. Sedaj pa drugo glasovanje. Gre za čezmejna preoblikovanja združitve in delitve. najprej kompromis 17. Torej, tukaj imamo različne um, kompromise z majhnim ajem in pa velikim ajem. In SND, GUE um, in Zeleni so pripravili ta kompromis, torej vedno bomo pripravili, kdo je pripravil kompromis, kdo je za 17. kompromis proti. Zavrano. Kompromis 25 uh, mislim, da je gore zeleni, kdo je za, proti. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 proti 20. Sedaj pa. 96 predel za proti sprejeto. Drugi del, kdo je za proti zavrn. Tretji del, kdo je za proti sprejeto. Četrti del bil je za proti zavrn. Eh, kompromis 19, eh, eh, SND, zeleni, guje, kdo je za, proti, predlagam, da elektronsko preverimo, glasujemo. En ili se je preveč, vedno, še vedno, sedaj pa ok, konec glasovanja, spreda. Uh, ko bomo res 21 SND GUE, kdo je za? Proti. Zavaran. Bomo preverili. Ko bomo res 21 uh, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Kompromis 18. Kdo je za? Proti. Sprejeta. 100. Eh, kdo je za? Proti. Sprejeta. 101. Kdo je za? Proti proti, sprejeto. 102, to je za, proti, zdržani še, vedno pozabim, uh, sprejeto. 103, to je za. Uh, ta je brezpredmeten, 104, to je za, proti, zavrnjen, 106, za, proti zavrn. 105 za, proti, zavrn, 107 za, proti, sprejeto, 108, kdo je za, proti, sprejeto, 109, kdo je za, proti, sprejeto, proti, zavrn. Le compromis 1A. Compromis 1A. Jaz sem dviguje zeleni za. Proti. Sprejeto. Bomo preverili. Ok. Glasujemo. 1A glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog 115, kdo je za? Proti. Sprejeti. 117, tudi za proti sprejeto. Zdaj bomo preverili 117, glasujem. Konec glasovanja. Sprejeto. 118, za proti sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. 119. Za. Proti. Vzdržani. Zavrn. 120. Za. Proti. Vzdržani. Zavrn. 121. Za. Proti. Vzdržani. Zavrn. 123 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrne. 124 za, proti, vzdržani, zavrne. Kompromis 2b, za, proti, vzdržani, zavrne proti. Predlagam, da preverimo elektronsko smizdit, da se ne zdi. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeti. Compromistria. Ja. Oziroma, pri tri je bi igra. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj gremo na precej niže. Karkoli deset strani naprej. Lahko preskočimo deset strani. smo pri 188 v svežnju. To 88 v svežnju, um, skupaj z 190, 193, 197, 199, 234, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 190, eh, kdo je za? Proti. Zdržani. Bom preveli. Je tesno, se mi zdi. Glasujem. Konec glasovanja. En nisile se je ponovno preveč. Staj pa v redu. Konec glasovanja zavrnil. To bo 24 doza proti državne zavrne.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 konec glasovanja. Ja, res je, zavrno. Tristo pet za proti vzdržani zavrn. Dvesto šest za proti vzdržani. Zdržanje. Zavrnen. 207 je brezpredmeten, kdo je za 208? <clears throat> Proti. Vzdržanje. Zavrnen. 200, vzmane, 208 eh, bomo elektronsko preverili glasujo. Konec glasovanja. Sprejeto. 209 za, proti, zdržane, sprejeta, 210, kdo je za, proti, zdržane, zavrn, 211, za, proti, zdržane, sprejeta, 214, za, proti, zdržane, vzdržanje. Sprejeto. 215 za, proti, vzdržanje. Sprejeto. 216 za, proti, vzdržanje. Sprejeto. 219 za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 4a. SND Gujem Zelenje. Kdo je za? <clears throat> Proti? Vzdržani? Zavrn? Oziroma bomo elektronsko preverili? Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. Se pročujem. No, lepo, da um, um, smo se tako odločili, da te predsedujem, lahko pa skočimo veliko strani, torej meni je to všeč. Um, 221. Smo že tam ali ne? 221, kdo je za? Ni še veliko rok, um, torej bomo še malo počakali, da dvignete roke. Kdo je za 221? Proti. Vzdržanje. Zavrno. Oziroma bomo preverili. Uh, 221. Kaj ni strani? Ja. Kaj je to? Kaj je to? Zavrno. Res je bil tesen izid. 200. Um, ja, sem se zmotil. Dvesto seminsedemdeset je upravila predsedujoči. Uh, kdo je za? Dvesto seminsedemdeset. Za, proti? Ustržani zavrnen. Dvesto dvesto seminsedemdeset za, proti, vzdržanje je sprejeto. 11 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Oziroma bomo preverili 11. Glasujemo. Konat glasovanja. Zavrn. 280 proti zdržanje 280, ne 281 za 280 eh, torej oktant, eh, kot pravijo ehm, po starem eh, sprejeto, 281 kdo je za? proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrljeno, 282. Proti, vzdržani, zavrljeno. Torej, 282 eh, bomo elektronsko preverili glasovanje. Konec glasovanja. Uh, Sprejeta. 283 za. Proti. Vzdržanje. Bomo tudi to preverili. Glasujemo. 283. Konec glasovanja. Uh, <coughs> je sprejet. Sedaj pa 286 za, proti, vzdržane, zavrn, kompromis 23 za, proti, vzdržane, Vzdržani bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 24. Za. Proti. Vzdržanje bomo to preverili, je TSNZ 24. kompromis preverjamo. Konec glasovanja. No, sprejeto, ehm, izid je manj TSN, kot pa sem mislil. 292 ehm, za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili, ni čisto jasno glasujemo. Konec glasovanja. No. Ne vem, kako se je to zgodilo. Um, 293 za, proti, zdržani, sprejet, 294 za. proti državni sprejet 295 da proti državni bomo preverili eh, glasujemo od 295 konec glasovanja sprejet 295 206 in 27. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili. Torej 296, 97, um, oboje skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrjeno. 298, kdo je za? proti. Vzdržani. Zavrn. 229 za. Proti. Vzdržani. Zavrn. 300. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrn. 301 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 302 do za. Proti. Zdržanje. Bomo preverili. 302 pre... Je clos le vote. Konec glasovanja. Il est rejeté. Zavrn. Kompromis spet. Uh, eh, ile so i karalde. Skupaj šest uh, za. Za. proti, pro, vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo še enkrat elektronsko preverili. Glasujemo. Un incendie en trop. Toujours un de trop. Chère Prevec, je vais maintenant. Connaître C'était bien que ce n'était pas clair. Non, si se mi zdelo, da ni bilo jasno. Sedaj pa kompromis 5a, kdo je za? 5a. Za. Proti. Vzdržanje. Bomo preverili. Bomo glasovali o 5a. še vedno je socialist preveč. Le vot, il est accepté. Ko je glasovanje sprejeto. Le 6A. Šesta. Kompromis šesta. Um, SND, GUE, zeleni. Kdo je za? Proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo šesta. Je clos le vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Tristo štiriintrideset za, tri štiri strani poznajo to, nižje, torej tristo štiriintrideset. ste vsi na pravi strani. 334. Proti. Vzdržanje. Zavrn. 335. Vzmanje. Ja, 334 bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. 335 za, proti, vzdržane, sprejeto, 336 je brezpredmeten, 338 za, proti, vzdržane, sprejeto, 339 za, proti, vzdržane, sprejeto, 340 za, proti, vzdržane, sprejeto, 340 za, proti. Zdržani. Sprejeto. 341 za. Proti. Zdržani. Bomo preverili. 341 preverimo. Konec glasovanja. Zavrn. 342 za. Proti. Zdržane. Zavrn. Kompromis 10A. SND guje zeleni. Za. Proti. Zdržane. Bomo preverili. Elektronsko preverjamo. Konc glasovanja. Zavrn. DCB. Gremo kar takoj na elektronsko preverjanje. Gotovo to se ni zid. Torej, kar glasujemo o 10B. Konec glasovanja. Sprejeto. 352 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to elektronsko pravili. 352 glasov. Konec glasovanja. Zavaren. Ja, 353 za proti, vzdržani. Ponovno tesen izid, preverjamo, glasujemo 353. Konec glasovanja. Zavrn. Kompromis 20, SND guje, zeleni. Za. Proti. Vzdržani tudi to bo treba preverjati, vedno je tesen izid, eh, torej 20. kompromis eh, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21. Za. Proti. Vzdržanje. Zavrn. Oziroma bomo preverili. 21. kompromis preverjamo.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 358, kdo je za? 358. Twenty data Yeah, yeah, but it, it, it's a mistake. It's, okay. It relates to twenty twenty. She's right. So it has to be voted. Donc on me dit que elle a, elle a on vote. Glasujemo. Donc c'est un problème de. Gre za napako v besedilu. 359 proti, vzdržani, zavrnjeno. 360 za, proti, vzdržani, sprejeto. 361 za, proti, vzdržani, sprejeto. 362 za. Proti. Zdržani, zavrnjen. 363 za. Proti. Zdržani, preverili bomo. Glasujemo elektronsko 363. Glasovanje je zaključeno. est accepté. Sprejeta. Alors le 14 et le 364. 14 in 364. Qui est contre? Proti. Qui s'abstient? Držani. Zavrneno. Check. Aha, preverili bomo. Kdo je zahteval preverjanje, preverjanje z elektronskim glasovanjem? 14 in 364 torej glasujemo.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 Preverili bomo. Glasujemo elektronsko o kompromisih 7 in 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem gremo naprej. Predlog sem številka 400.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 Konec glasovanja. Sprejeto. 405, kdo je za? 405, kdo je za? Proti. Ki se abstient. Držani. Sprejeto. 406, kdo je za? Ta je brezpredmeten, se opravičujem.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 448 do zdaj. Proti. Zdržani, zavrnjeno. Preverili bomo 448. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 449 do zdaj. Proti.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 vzdržani, sprejeti. 18. za, proti, vzdržani, sprejeti. 19. za, 19. za, proti, Abstention, je vérifie le 19. Je vote. Je clôt le vote.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 31. Kdo za? Proti, vzdržani, sprijeto. 30. 32. Kdo za? Qui est contre, Proti. qui s'abstient, euh, qui est rejeté. 33 je za, ki je contre, proti, ki se abstiene, je zavrnjeno. 34 je za, ki je contre, proti, ki se abstiene, je zavrnjeno. 1, 2 je za, ki je contre, proti, ki se abstiene, je zavrnjeno. 35 je za, ki je contre, proti,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 Mislim, da je sprejeto, vendar bomo vseeno preverili kompromis številka 10. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo na številko 3. Kdo je za? Proti?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 To bomo preverili. Preverjamo številko 5. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 do je za. Proti. Ki se abstijen, je akceptiran. Sprejeto. 47 do je za in 48, glasujemo skupaj, kdo za, proti, zdržani. To bomo preverili. Glasujemo o predlogih 47 in 48. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11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 Je vais proposer de voter électroniquement parce qu'il y a preverili bomo elektronsko, ker sem videl zelo malo dvignjenih rok. Torej, 56 in 57 skupaj. Ste vsi glasovali? 56 in 57. Konec glasovanja? Sprejeto.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 61 je za, 61 proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 je za, proti, abstention, vzdržani, zavrnjeno. 63 je za, proti, abstention, vzdržani, sprejeto. 64 je za.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

Kompromis številka 14, torej glasujemo elektronsko o kompromisu številka 14. Konec glasovanja. Sprijeto. 85 glasa proti držani. Sprijeto. 86. 84 ni. Je pur, dopuščen, 86. Torej, kdo za, proti, držani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu številka 86. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 15. Glasujemo elektronsko. Glasujemo torej o kompromisu številka 15. Je clou le vote. Konec glasovanja. Je accepté. Sprejeto. Kompromis 16. Glasujemo elektronsko. Glasujemo o kompromisu številka 16. Je clou le. Konec glasovanja. Sprejeto. Sorry. Preden začnemo uh, s končnim glasovanjem, um, mislim, da smo imeli dva kompromisa, tri A na 15. in 10. strani. Ne vem točno, o katerem smo glasovali. No, tri A, ne vem, zakaj sta dva kompromisa. Eh, imamo kompromis tri. Veliki A in mali A. Ne vem, če je popolnoma jasno, o katerem smo glasovali. Sprejeli smo jih skupaj. Tri A, tri veliki in mali A. Eh, I don't know, but on my voting list. Na, on... Eh, mojem glasovalnem seznamu imamo plus pri enem in minus pri drugem. Ne vem, če lahko potem o teh glasujemo skupaj. Ne bom znova odpiral glasovanja. Zato bomo kar takoj šli na končno glasovanje. Mi lahko prosim razjasnite, o katerem smo glasovali, o kompromisu 3 mali A ali veliki A. To je namreč pomembno. Kompromis 3 mali A je bil sprejet. Imamo kompromis 3 mali A in kompromis 3 mali A sta bila sprejeta, tri, veliki A pa je bil zavrnen. Je v redu? Sedaj gremo na končno glasovanje. Glasujemo. Že klo le vot. Konec glasovanja. Sprejeto. Je vous remercie en vous priant de Zahvaljujem se vam, se upravičujem, da smo toliko krat preverili, vendar pa ste videli, da je bil zid veliko krat tesen. Vidimo se naslednjič 19. novembra od pol petih do pol sedmih v Bruslu. In 14. 19. in 20. novembra v Bruslu.